Izvolite. Izvolite, prižgite mikrofon, prosim. Imam predlog, se eh, zranji predlog, s kolegi smo pripravili in prosimo za dodatek v vprašanju komisiji glede interesov. To izpostavljam zato, kajti v tem trenutku smo izvedeli, da so danes norveški organi, da so dali v posvojitev otroka norveških staršev oziroma čeških staršev. Češka je zgrožena in v Evropskem parlamentu ne moremo narediti nič za pravice otrok eh, staršev iz Evropske unije. Zato vas prosim, gospa predsednica in dragi kolegi, da podprete ustno vprašanje komisiji za naslednje plenarno zasedanje. Hvala lepa za podporo. C'est à l'évidence un sujet très important. Ja, to je očitno zelo pomembno vprašanje, gospa, ampak kar se tiče postopka, je treba iti najprej na konferenco predsednikov, eh, zato da se lahko ta točka upiše na dnevni red. Ampak eh, bomo eh, to storili. Dobro, sedaj bi vas vprašala, če imate kakšne pripombe glede zapisnika včerajšnje seje. Ne, dobro, potem to lahko sprejmemo. in bomo nadaljevali z vprašanjem za ustni odgovor.